Spoštovani podpredsednik, ekscelence, dragi kolegi, dragi prijatelji. V veliko čast mi je, da lahko v Evropskem parlamentu pozdravim Josefa Bidna, 47. podpredsednika Združenih držav Amerike. Podpredsednik Biden je igral zelo pomembno vlogo v ameriški politiki in dobro ga poznamo v tej dvorani in sicer že dolga leta. V senat je bil prvič izvoljen leta 1972. Bil je eden izmed najmlajših senatorjev v zgodovini ZDA. Ponovno je bil izvoljen šestkrat, potem pa je postal podpredsednik Združenih držav Amerike in sicer novembra 2008. Bil je tudi predsednik odbora za zunanje odnose in za pravosodje. Zna izraziti svoje mnenje. Včasih je moral zagovarjati tudi zadeve, ki niso bile najbolj priljubljene. Ima svoje mnenje, ne sledi drugim. In iz vseh teh razlogov je vaš govor, gospod podpredsednik, danes tukaj v Evropskem parlamentu tako zelo pomemben. Naj se vam še enkrat zahvalim za to, da ste sprejeli naše povabilo in zahvaljujem se tudi za plodne pogovore pretekli teden v Washingtonu. V današnjem svetu morata Evropska unija in pa Združene države Amerike sodelovati, da bi zagotovile stabilnost in pa da bi branile vrednote, v katere verjamemo. Obisk podpredsednika ZDA v Evropskem parlamentu danes je dokaz, kako zelo pomembno je to prizadevanje. ZDA in EU morata biti enakovredni partnerici. V nasprotnem primeru ne bomo našli rešitve za izzive, s katerimi se srečujemo. Gre za podnebne spremembe, za gospodarsko krizo in tako naprej. Potem, kaj so tukaj teroristični napadi, svobodna trgovina, ki jo je potrebno zaščititi in pa mednarodno upravljanje. Pred 25 leti, skoraj natančno na ta dan, je predsednik Ronald Reagan spregovoril pred tem parlamentom in sicer 8. maja leta 1985. To je bilo zadnjič, da je ameriški predsednik govoril demokratično izvoljenim predstavnikom Evropske unije. Vaša prisotnost v tej dvorani danes, gospod podpredsednik, kaže zavezo, da obnovimo dialog med obema kontinentoma. V Evropi imamo novo pogodbo, ki je izjemno pomembna za Evropsko unijo. Krepi namreč Evropski parlament in nam daje boljšo možnost delovanja. Ta pogodba je pomembna za celotno Evropsko unijo. V Ameriki pa imate pod vodstvom gospoda Obame novo upanje. Trenutek, v katerem boste izrekli vaš govor, gospod podpredsednik, ne bi mogel biti boljše izbran. V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tukaj v Evropskem parlamentu in predajem vam besedo. Mr. President, thank you. Gospod predsednik, najlepša hvala za izrečeno dobrodošljico. Veseli me, da ste nas obiskali v Washingtonu in v Beli hiši. V veliko čast in veselje pa mi je, da lahko naslovim to cenjeno skupščino. V parlamentu sem bil, ko je ta parlament imel 430 članov. Tukaj vas je precej več, tako da mi je še v večjo čast, da lahko danes pregovorim tukaj. Spomnim se še govora predsednika Regana leta 85. In če omenim irskega pesnika Jejca, ki je leta 1960 dejal, vse se je spremenilo, vse se je zelo spremenilo, rodila se je neizmerna lepota. Veliko stvari se je spremenilo od leta 1985. Veliko se je spremenilo in rodila se je nepopisna lepota. Kot veste, dame in gospodje, sem vesel, ne le, da sem tukaj v Bruslju drugič kot podpredsednik, ampak, kot najbrž veste, nekateri ameriški novinarji, govorijo o Washingtonu kot o prestolnici svobodnega sveta. Ampak v tej prestolnici, v Bruslju, ki ima tisočletno zgodovino, v prestolnici, kjer je sedež NATO in Evropske unije, mislim, da bi v tej prestolnici lahko uporabili to oznako. Več kot 36 let sem deloval v ameriškem parlamentu in zato me je še prav posebno čas, da lahko danes naslovim Evropski parlament. Z predsednikom Obamo sva uspela priti v Belo hišo in sicer sva se na poti soočila z velikimi težavami, zaradi tega tudi spoštujeva delo, ki ga opravljate tukaj v Evropski uniji. Z nekdanjimi kolegi v ameriškem kongresu zastopamo več kot 800 eh, milijonov ljudi. Razmislimo nekoliko o tem. Določamo politiko za skoraj da eno osmino našega planeta. Z Lizbonsko pogodbo ste dobili več pristojnosti, hkrati pa tudi več obveznosti. Pozdravljamo Lizbonsko pogodbo. Pozdravljamo jo zaradi tega, ker potrebujemo močnega zaveznika, potrebujemo močna zavezništva, zato da se bomo lahko soočili z izzivi 21. stoletja. Veliko izzivov je ostalo istih, veliko izzivov pa je novih. Naj kar se da odkrito povem. Administracija Obame in Bidna ne dvomi, da potrebuje močno podporo dinamične Evropske unije. To je izjemno pomembno za blaginjo in pa dolgoročno varnost v ZDA. V to nikakor ne dvomimo. Predsedoval sem odboru za zunanje zadeve in takrat sem imel priložnost, da se seznanim z številnimi kolegi iz posameznih držav. Seznanil sem se tudi z nekaterimi, ki ste danes tukaj v dvorani. In zato vem, kako zelo pomemben korak je bila ustanovitev multinacionalnega parlamenta, ki je izvoljen neposredno z strani državljanov z čezatlantskim dialogom gradite trden, osno, trden odnos eh, z ameriškim kongresom in prepričan sem, da bo otvoritev pisarne v Washingtonu ta odnos le še okrepila. Dvesto kilometrov tukaj je bila podpisana predaja v času nacizma. Takrat so množice plesale na elizejskih poljanah, množice so se zbrale na Pikadili cirkusu in danes množice prepevajo himne Anglije, Francije in tako naprej. 8. maja leta 1945 je bil ta kontinent v ruševinah. Namreč za tem kontinentom je bilo 30 let vojn. Takrat se je zdel Evropski parlament iluzija. Vendar pa z voljo vaših sonarodnjakov recimo z pomočjo Spaka, Žan Moneja, Roberta Šumana in tako naprej se je razvila vizija za ustanovitev Evropskega parlamenta. Robert Šuman je dobil tudi medaljo, časno medaljo strani predsednika Linsena. Kar se je začelo kot preprost pakt med nekaj narodi za ustanovitev skupnosti za premog in jeklo, se je razvil pomemben gospode, gospodarski projekt. Evropa je zavezana svobodnemu gospodarstvu, zagovarja svobodo govora in tako naprej. Ne gre toliko za mesto, gre za idejo. Predsednik Obama in jaz sem verjameva v to idejo, verjameva v boljši svet in v boljšo Evropo. Evropska unija je k boljšemu svetu že prispevala. Evropska unija si prizadeva za sklenitev trgovinskih sporazumov, bori se proti podnebnim spremembam, zagovarja kulturne vrednote, ki so nam skupne. Evropska unija je povezana, mirna in svobodna. As President Obama said in kot je predsednik Obama dejal v Pragi pred približno enim letom, močna Evropa predstavlja močnega partnerja za ZDA. Mi potrebujemo močne partnerje. Zaradi tega bomo storili vse, kar je v naši moči, da podpremo ta velik projekt Evrope. Kajti preteklih 65 let je pokazalo, da če se ZDA in pa Evropa zavežeta skupnemu cilju, potem lahko dosežeta skoraj da vse recimo Marshallov načrt. Je bil naš skupen projekt, skupaj smo zgradili NATO. Gre za vojaško silo, ki povezuje ZDA in pa Evropsko unijo in to zavezništvo, zavezništvo nas je še bolj povezalo. Poleg tega imamo tudi močno gospodarsko zavezništvo, ki predstavlja skoraj da 40 odstotkov svetovne trgovine, temelji na blagini in na inovacijah. Skupaj zagotavljamo upanje in pa humanitarno pomoč za ljudi povsod po svetu. Govorim o Zahodnem Balkanu, o Kongu in pa recimo Haitiju. Nekateri skeptiki še zmeraj dvomijo v te dosežke, dvomijo v čezatlantsko partnerstvo in tem skeptikom bi rad povedal naslednje. Če tudi ZDA in pa države, ki jih zastopate vi, ne delijo skupne cilje, oziroma ne povezujejo skupni cilji in skupne želje državljanov, smo vseeno povezani Z večjimi strateškimi cilji zavezništvo ZDA in Evropske unije je danes še bolj pomembno, kot je bilo kdajkoli v preteklosti. V tem stoletju smo se soočili z novimi izzivi. Ti izzivi niso nič manjši kot v 20. stoletju. S temi izzivi se danes srečujemo skupaj. Gre za težavne izzive, seveda prihaja do nesoglasi, kljub temu pa se s temi izzivi soočamo skupaj. Podnebne spremembe, to je eden izmed največjih izzivov, s katerim se srečujemo. ZDA in Evropska unija sodelujeta in skušata zagotoviti, da bi vse države prispevale k iskanju skupne rešitve. Sprejeli smo pomembne korake v Köbenhavnu, sedaj pa moramo poskrbeti, da bo prišlo do dejanskega znižanja emisij. Poleg tega pa moramo pomagati najbolj ranljivim narodom, ki so žrtve krize, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb. Ne smemo pozabiti tudi na Afganistan in Pakistan. Tam skušamo premagati Al-Kaido in talibe, poleg tega pa želimo izuriti vojsko v Afganistanu, da bi lahko država sama zaščitila svoje ljudstvo. Pomagamo tudi pri izgradnji vlade v Afganistanu. Zato ZDA namenja veliko sredstev. Zagotavljamo tudi civilno pomoč. Podpora tem misijam ni bila vedno ravno priljubljena tema, vendar pa vemo, da je naše delovanje v Afganistanu potrebno. To je pomembno, če želimo zagotoviti kolektivno varnost. Kot politik, in sicer sem politik že 38 let, vem, da nikakor ni lahko izvesti teh projektov in lahko vam zagotovim, da ti projekti niso nič bolj priljubljeni v ZDA, kot so pri vas. Poleg tega si ZDA in Evropska unija prizadevata tudi za to, da države ne bi razvijale jedrskega orožja. Skupaj stopamo po poti, ki nas vodi v pogovore z iranskimi voditelji. Dame in gospodje, kljub temu, kar pravijo nekateri skeptiki, je predsednik resno mislil, ko je dejal, da se bomo pogovarjali z vsemi tistimi, ki nam bodo pripravljeni seči v roko. Na začetku mandata te administracije je predsednik Obama dejal, da se bo pogovarjal z vsemi in sicer v medsebojnem spoštovanju. Iran mora zagotoviti dostop do svojih jedrskih objektov. Svet je lahko opazoval iranskega voditelja, ki je spodkopal naša prizadevanja, nadaljuje z delovanjem, ki spodkopava regionalno stabilnost. Iran hkrati krši določila pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, poleg tega pa vodi v razvoj jedrskega orožja oziroma v jedrsko oboroževanje na Bližnem vzhodu. Ali ne bi bilo ironično, da bi po pacu železne zaveze, ko so se zmanjšale grožnje med supermočmi, da bi ravno v tem trenutku prišlo do razvoja novih jedrskih moči in sicer v najbolj nestabilnem delu našega planeta. To bi bil razvoj, ki nam ga naši otroci in vnuki ne bi oprostili, vsaj po mojem mnenju ne. Iransko vodstvo podpira teroristične organizacije in s to podporo nadaljuje. Poleg tega preganja tiste državljane, ki mirno stavkajo na cestah in zahtevajo pravicno in pa spoštovanje zakonov strani vseh vlad. Iran se sooča z tež, težko izbiro, ali se bo pridružil skupini odgovornih držav ali pa bo nadaljeval z svojim delovanjem kot država, ki je osamljena, izolirana z našim delovanjem prispevamo k varnosti vseh naših zaveznic. Zaradi tega smo želeli tudi ta kontinent zaščititi pred morebitnimi napadi. In sicer za protiraketnim ščitom. Dame in gospodje, sodelujemo tudi znotraj NATO. Radi bi se pripravili na prihodne varnostne grožnje gre tudi za grožnje na spletu. Poleg tega spodbujamo tesno sodelovanje med NATO in pa Evropsko unijo. Lani sta se Evropska unija in pa ZDA hitro odzvali na finančno krizo. In ko smo to storili, smo pomagali preprečiti popoln propad svetovnega gospodarstva. Danes predsednik Obama in jaz sam spremljava krizo v Grčiji in pa prizadevanja Evropske unije, da se s to krizo sooči. Pozdravljamo svežen, ki ga je predlagala Evropska unija skupaj z Svetovnim monetarnim skladom. In vaša prizadevanja bomo neposredno podprli znotraj Svetovnega monetarnega sklada. Ta primer in drugi primeri, ki bi jih lahko omenil, kažejo, kako zelo pomembna je Evropska unija za ZDA. Je pomemben gospodarski partner, hkrati pa tudi pomemben zaveznik. Želimo zagotoviti, da se ne bi ponovila najtemnejša poglavja 21. stoletja. Inštitucije, ki si za to prizadevajo, tudi ta inštitucija, so dosegle velik uspeh, vendar pa se moramo sedaj soočiti z izzivi novega stoletja, kot sem dejal že na začetku. Svet se je spremenil in sicer precej spremenil. Grozovita lepota se je rodila in največja grožnja, s katero se danes srečujemo, je grožnja, ki jo predstavljajo nasilni ekstremisti in nedržavni akterji. Pomislite samo, kaj bi se zgodilo, če bi ti teroristi v svoje rake dobili orožje za množično uničenje. Terorizem ne pozna meja. Nobena država, ne glede na to, kako bogata, kako organizirana, kako sposobna je, se ne more sama soočiti s to gražnjo. To gražnjo lahko uspešno zadušimo le, če bomo sodelovali. Zavezati se moramo uresničevanju skupnega cilja in ravno to počnemo. Lizbonska pogodba vam je dala večjo vlogo v tem procesu. Ameriška vlada in ta parlament sta razmišljala o tem, kako bolje zaščititi svoje državljane in se pri tem ne odreči temeljem, na katerih sta zgrajeni naši državi. Zaščititi moramo naše državljane, hkrati pa se ne moremo odreči svoboščinam. Predsednik Obama in jaz sam spoštujeva zakonodajo in ustavo ZDA. Zaradi tega smo se najprej odločili, da bomo prekinili z prakso zasliševanja, ki ni bila spremljiva in s katero ne moremo nadaljevati. Poleg tega smo naročili zaprtje eh, zapora v Guantanamo Bayu. Cenimo podporo z vaše strani, čeprav vemo, da tudi to za vas ni bilo lahko. Vse to smo storili, ker podobno kot vi, predsednik Obama in jaz, ne želiva, ne želiva deliti naših idealov in pa zagotavljanja varnosti. Če se odrečemo našim idealom, bomo zgolj ogrozili boj proti teroristom. Vprašati se je potrebno, kaj je cilj teh teroristov. Spremeniti želijo naše vrednote, spremeniti želijo način obnašanja. Osem dni po 11. septembru sem skupini študentov v ZDA dejal, da ne smejo dovoliti, da bi tragedija 11. septembra spremenila naše, naše življenje. Ravno to je namreč cilj teroristov. Amerika, sem dejal, ne more zmagati v tem boju, če bo delovala samostojno. Te besede niso bile primerne le za tisti trenutek, ampak so se izkazale za resnične in ostajajo resnične še danes. Ni mi potrebno govoriti o pogumni tradiciji Evropske unije, ki skuša zaščititi pravice evropskih državljanov, zaščititi želi človeško dostojanstvo. To so temeljne pravice, ki so tudi del naše ustave. Amerika želi zaščititi podatke posameznikov in to je za nas ravno tako pomembno kot za vas. Četrti amandma tudi prepoveduje posege v pravice posameznika v ZDA in Vrhovno sodišče v ZDA je jasno povedalo, da je potrebno zasebnost zaščititi. Gre za temeljno pravico naših državljanov. Vrhovno sodišče je to pravico označilo kot pravico do osebnega dostojanstva. 36 let svoje kariere sem zagovarjal pravice posebnih posameznikov, Zagovarjal sem zasebnost in civilne svoboščine. O tem govorim zaradi tega, da bi pokazal zavezo naše administracije, da zagotovi pravice posameznikov, med drugim tudi pravico do zasebnosti. Za vse to sem se boril v svoji državi in sicer zadnjih 37 let. Vodil sem tudi odbor za pravosodje, ki je odgovoren tudi za potrditev sodnikov. Zauzemal sem se za civilne svoboščine in zaradi tega smo vse sodnike, preden so bili potrjeni, vprašali tudi, kaj menijo o pravici posameznikov do zasebnosti. S predsednikom Obamo verjameva, da je potrebno zaščititi državljane, kajti državljanom služimo in zato je potrebno njihove pravice tudi zaščititi. Predsednik Obama zjutraj najprej pomisli na varnost svojih državljanov. To je tudi njegova zadnja misel, preden gre zvečer spat. Mislim, da podobno razmišljajo vsi svetovni voditelji. poleg tega pa je pomembna pravica tudi varnost. In vlada, ki ne zagotavlja varnosti svojih državljanov, krši zakone in načela. Celo v tem trenutku, ko smo se tukaj zbrali, naši sovražniki zbirajo orožje in pripravljajo načrte za napade na New York, Washington in druga mesta po svetu. Zaradi tega moramo poskrbeti za razvoj virov in tehnologije, vojaške tehnologije, tehnologije tajnih služb in tako naprej, ki nam bo omogočila, da bomo uspešni v tem boju. Potrebno je poskrbeti za preiskavo sumljivih finančnih transakcij. Ravno ta teden je našim oblastem uspelo pripreti posameznika, ki je bil osumljen eh, terorističnega napada v New Yorku in sicer s pomočjo podatkov o potnikih. Mislimo, da je nadzor nad finančnimi transakcijami izjemno pomemben za našo varnost. Zagotavlja nam namreč pomembne informacije in pomaga preprečevati teroristične napade na obeh stranih Atlantika. Poleg tega pa se ta sporazum uporablja le v namen boja proti terorističnim napadom. Kljub temu razumemo vaše skrbi. Skupaj se skušamo z temi skrbmi soočiti in prepričan sem, da bomo našli način, da uporabljamo ta sistem še naprej, hkrati pa zagotovimo, da se bodo spoštovale pravice posameznikov. Kot ameriški senator vem, kako zelo težko je sprejeti določene odločitve, ki jih zahteva globalni razvoj, hkrati pa spoštovati regionalne posebnosti. Vsakič, ko v tem parlamentu glasujete, se srečujete z to dilemo. Če ne bomo imeli ustreznega programa za boj proti teroristom, bomo omogočili tem, da bodo svobodno delovali. V preteklosti se že nismo strinjali in prepričan sem, da se nam bo podobno dogajalo tudi v prihodnosti, vendar pa. Mislim, da se bomo lahko soočili z izzivi 21. stoletja, tako kot nam je to uspelo v 20. stoletju, če bomo drug drugega poslušali, če bomo drug do drugega pošteni. Dame in gospodje, pogum, kot nas je naučil Winston Churchill, je potreben, da spregovoriš. Pomemben pa je tudi, da prisluhneš. Danes sem tukaj samo govoril, ampak naj vam zagotovim, da smo pripravljeni tudi poslušati, poslušati naše zaveznike, tako jaz sem, kot predsednik Obama in celotna administracija. Kot podpredsednik sem najprej obiskal Evropo in to nikakor ni bilo na ključje. Tudi ni na ključje, da smo se sem predstavniki ZDA pogosto vrnili. ZDA potrebuje Evropo. In kot sem že večkrat dejal, Evropa potrebuje ZDA. Veliko bolj potrebujemo podporo drug drugega kot kdajkoli v preteklosti. Obletnico tega tedna vidim kot dobro priložnost, da potrdimo povezavo ki je bila med ZDA in Evropo vzpostavljena pred mnogimi leti. Pri zagovarjanju naših idealov in pri iskanju partnerstv se ZDA in Evropska unija najprej obračata druga na druga. Zaradi tega želimo, da se skupaj soočimo z izzivi, ki nas bodo čakali v prihodnosti. Predsednik Obama in Joe Biden močno podpirava združeno, svobodno in odprto Evropo. Močno podpirava to, kar predstavljate. Naj vas Bog blagoslovi in naj Bog varuje naše čete. Hvala lepa. Uh, hvala lepa gospod podpredsednik to je bila resnično zelo dobra osnova zelo dober temelj za naše prihodne sodelovanje da govorimo drug drugemu in da prisluhnemo drug drugemu to je zelo pomembno in zahvaljujem se vam da ste te iste besede prejšnjega tedna ponovili Evropa potrebuje ZDA. Spomnimo se 20. stoletja, prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, železno zaveso. Borili smo se z ramo ob rami in dosegli zmago demokracije. In danes ste še dodali, da Amerika potrebuje Evropo. To si bomo zapomnili. To je zelo dober začetek našega partnerstva in sodelovanja. Hvala lepa še enkrat, gospod podpredsednik.